parlamentarnega odbora. Ta imenovanja in eh, spremembe bodo vključene v zapisnik o plenarnem zasedanju. Če na to ni pripomp, oziroma če ne bo pripomp do sprejetja zapisnika,